svetu imamo več poročil. Prvo poročilo gospe Rodriguez o Evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik, letni pregled rasti za leto 2016, potem poročilo gospe Ribiero, Evropski semestr za usklajevanje ekonomskih politik za poslovanje in socialni vidiki v letnem pregledu rasti za leto 2016 in poročilo Katarin Štiler, upravljanje enotnega trga v okviru Evropskega semestra 2016. Prva govornica je poročevalka gospa Sofija Ribeiro. Štiri minute. Ah, ah, e Spoštovane gospi in gospodje, eh, poročilo o evropskem semestru, torej želimo si socialno in sodobno Evropo in želimo um, sprejeti ta izziv, predvsem s konkretnimi ukrepi, ki so izvedljivi, želimo povezati socialno in gospodarsko razsežnost in doseči trajnostni socialni razvoj. Um, ukvarjali smo se z gospodarskimi in finančnimi sistemi, ki morajo prav tako poskrbeti za izboljšanje življenjskih pogojev. In to je razlog za to, da moramo nadaljevati konsolidacijo teh sistemov. Gre za to, da Eh, se družba razvija naprej in to se nanaša na vse politike Evropske unije. Zato je treba pregledati te politike. Države članice in evropske inštitucije morajo zagotoviti, da odga, ravnajo odgovorno in da uh, so uh, izbori, ki jih sprejmejo, dolgoročni, tako da bomo imeli tudi trajnostno rast. Poročilo uh, temelji torej na potrebi po konsolidaciji financ in proračunov. V mnogih državah članicah je položaj slab. Ta konsolidacija mora privesti do socialne stabilnosti ne samo v sedanjih sistemih, temveč tudi v prihodnosti in za prihodne generacije. V zadnjih letih smo videli, da so države članice bile izpostavljene finančni krizi. Sedaj pa je treba spet vzpostaviti te javne finance, zagotoviti denar in tisti, ki dosegajo slabe rezultate, imajo tudi večje primankljaje. Konsolidacijo mora spremljati politika rasti in strukturne reforme, katerih cilj je zagotoviti boljšo konkurenčnost in upeljati tudi socialno razsežnost. Um, ob strukturnih problemih, s katerimi se soočamo, trajnost Eh, vzdržnost sistemov socialnega pokojninskega zavarovanja, to je eh, paradigmatičen primer tega. Porebivalstvo se stara in to se bo nadaljevalo tudi v naslednjih letih in zato eh, moramo pravilno zastaviti izhodišča. Izobraževalni sistem mora mladini posredovati um, usposobljenost, ki bo pomembna na novih področjih, digitalnem, digitalnem sektorju, pri zeleni in modri ekonomiji. In seveda je treba omogočiti življenje podjetjem, ki so gonilo razvoja. In te politike je treba eh, financirati iz javnih in zasebnih sredstev. Te naložbe pa morajo biti na voljo za projekte ki imajo pozitivne rezultate za socialno in gospodarsko področje. Ne more biti tako, da eh, bi to bile samo možnosti za eh, ustvarjanje dobička z javnim denarjem. Moramo začeti razmišljati na novo. Um, ali naj uvedemo socialne dejavnike, naprimer dolgoročna zaposlitev mladih, um, tudi to je treba upoštevati pri dolgoročnem razvoju držav. Če bo poročilo sprejeto, bo parlament svetu in komisiji lahko posredoval močno sporočilo. Ne gre samo za gospodarske in finančne sisteme, temveč paziti moramo na posledice naše politike na vsakdanje življenje naših eh, državljanov. Tako lahko zagotovimo, da bodo ohranjena notranja ravnovesja v državah članicah in da se jih lahko izkoristi za izvajanje gospodarskih in strukturnih reform. To je pomemben korak, tako lahko okrepimo socialni stebr. Želim se zahvaliti tudi poročevalcem v senci iz drugih političnih skupin, ki so se močno angažirali, tako da smo prišli do skupnega stališča. Najlepša hvala, hvala. Sedaj pa je na vrsti. Eh, Maria Joao Rodrigues, tu dis 4 minuta. Many thanks, uh, dear President. Hvala, gospa predsedujoča, gospod eh, podpredsednik Evropske komisije. Smo v pomembnem trenutku Evropskega semestra, kajti parlament lahko danes ponudi tri pomembna poročila, ki se ukvarjajo s situacijo, ki je precej enkratna v Evropski uniji, gre za krize, ki se prekrivajo in da bi to rešili in se s tem soočili, moramo krepiti notrano kohezijo Evropske unije. To je jasno in to bo odvisno od uspehov um, pri okrevanju gospodarstva, ki mora biti tudi uravnoteženo. Veseljem je, da, vas, da vam lahko danes sprejmem poročilo, ki je bilo sprejeto v odboru za gospodarstvo. In hvaležna sem svojim kolegicam in kolegom, kaj bi uspelo nam je, Eh, doseči zelo koristne kompromise z dodano vrednostjo za položaj v Evropski uniji. Izhodišče našega poročila je to, da lahko rečemo, da moramo izkoristiti evropski semester za ponovno uravnoteženje naših proračunov in tudi za izvajanje reform, pa tudi za izvajanje strategije Evropa 2020 za rast in zaposlovanje. Kaj ti menimo, da bo prihodnost Evropske unije Evrope konec koncev odvisna od eh, to vrstne konkurenčnosti, ki je usmirjena v prihodnost, temeljila na um, eh, energetskem energetski tranziciji, na digitalnih rešitvah in na boljših in novih eh, delovnih mestih. In če je temu tako, potem eh, mora politična mešanica podpirati eh, ta razvoj. In to pomeni, da moramo mm, pri različnih ukrepih, ki jih moramo izvajati v naslednjih letih, si prizadevati predvsem za dodatna vlaganja. To bo prioriteta. E, treba je izbrati najboljša orodja, začeti z Evropskim investicijskim naložbenim načrtom, ampak treba je izpopolniti tudi bančno unijo, tako da bo olajšan dostop za MSP-je do posojil. Razen tega potrebujemo reforme, vendar smo mnenja, da potrebujemo drugo generacijo reform, eh, kjer gre predvsem za izobraževanje, za inovacije, za dobro javno upravo in kjer se zagotovijo tudi eh, varni sistemi blaginje. In seveda je treba davčno uravnotežiti proračune, ampak ne smemo s tem spodkopavati nadaljnega napredka in tudi strateškega vlaganja. S tem se moramo ukvarjati, razen tega moramo upoštevati, da se Evropa sooča z novimi izzivi na področju varnosti, predvsem pa s begunsko krizo. Menim, da je najpomembnejša dodana vrednost našega poročila način, kako upravljati z evroobmočjem. Vidimo, da je evroobmočje ekonomska identiteta eh, in eh, potrebuje ustrezno politi ustrezne politične ukrepe. In investicijska vrzel, ki obstaja v evroobmočju, to je možno premostiti, eh, da delimo prispevke iz različnih držav, predvsem eh, s tistih, ki imajo več davčnega manevrskega prostora in isto naj bi se zgodilo pri zmanjšanju makroekonomskih eh, neravnovesij. Nekatere države morajo eh, podpreti domače povpraševanje, imamo pa tudi manj eh, konkurenčne države, ki lahko povečajo povpraševanje ne zmanjšanjem plač in socialnih pogojev, temveč z ulaganjem v prihodnost. To so torej pomembni zaključki iz tega in mislimo, da je pomembno v evroobmočju zagotoviti konverzijo od eh, navzgor. Ekonomski in socialni cilji eh, morajo, na, morajo biti obravnavati na enak način. To pa se lahko zgodi samo, Eh, če imamo bančno unijo, če je zagotovljena davčna stabilnost v okviru eh, ekonomske in monetarne unije. Tretja pa je Katrin Stiller, ki dobi besedo prav tako za štiri minute. Hvala, gospa predsedujoča, hvala eh, svetu, da je tudi tu, to je bivši kolega iz parlamenta, Eh, lepo je vas videti tu pri tej pomembni razpravi. Torej, enotni evropski trg je pomemben za eh, rast in razcvet Evrope. In, um, ocenjuje se na en trilijon, na en bilijon milijard. In mislim, da moramo eh, predvsem videti, kakšne so bile prednosti v zadnjih 20 letih in sicer se je eh, marsikaj zdaj tudi spremenilo. Enotni trg eh, lahko ustvarja delovna mesta in rast in to se na e, ravni EU včasih ne upošteva na ustrezen način. Treba okrepiti notranji trg in letni preglad rasti in tudi um, um, priporočila za posamezne države se pripravljajo, vendar doslej nismo dosegli um, ustreznih ciljev, um, vključevanja um, in boljše povezovanje držav članic mora spremljati tudi večje preglednost tega postopka. In um, evropski semester lahko prispeva k temu. Strukturiran dialog z državami članicami, vključitev Evropskega parlamenta, vključujoč nediskriminatoren pristop vseh držav članic iz evroobmočja in eh, ne članic evroobmočja in vseh deležnikov je pomembno za preglednost, za upravljanje in za to, da um, ta proces sprejmemo tudi kot svojega. In mislim, da je treba seveda najprej zagotoviti eh, izvajanje obstoječe zakonodaje v evroobmočju v vseh državah. Gre za netarifarne eh, trgovinske ovire, ki so odpravljene, potem eh, treba je tudi pravočasno prenesti določila v zvezi z javnim naročanjem, treba je posodobiti javno upravo, in boljša dostopnost do digitalnih storitev za državljane in podjetja. To je samo nekaj primerov že obstoječe zakonodaje, ki pa ni ustrezno prenesena v praksu, prakso. In to seveda tudi ovira razvoj trga. Um, ampak eh, rešitve nam smejo priti samo od zgoraj. Vsi morajo razviti neko kulturo sodelovanja in partnerstva. Takšno lastništvo, ki temelji um, Um, um, na več dejavnikih uh, bo privedlo do uspeha. Uh, poskusila sem vključiti te številke tudi v moje poročilo. Želim se zahvaliti poročevalcem v senci za prispevke. Nismo se vedno strinjali o vsem, ampak mislim, da nam je uspelo doseči lep dogovor. In trdno sem prepričana in upam, da tudi večina od kolegov in kolegic, da je eden od razlogov, zakaj smo tu v Evropskem parlamentu, da eh, sprejemamo poštene, pravične zakone. Eh, parlament eh, ima danes več besede pri sprejemanju zakonodaje tudi na notran, za notranji trg. Mi smo izvoljeni predstavniki in zato je naša naloga, da sprejemamo boljše zakone in zato eh, želim eh, rahlo spremembo pri 47. členu, gre za boljšo zakonodajo in boljše upravljanje, večjo preglednost v tem postopku. Eh, in to naj izboljša notranji trg za potrošnike in tudi za podjetnike. In jaz upam, da boste ta moj predlog spremembe tudi podprli in hvala za sodelovanje. Hvala. Jean Artui za odbor um, za proračun. Eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, predsednik sveta, gospod komisar. Najprej želim obžalovati eh, majhno vlogo parlamenta pri evropskem semestru in pet predsednikov tu tudi ni dovolj ambicioznih. Evropska unija nima ekonomske politike. Eh, to je dodatek nacionalne eh, ekonomske politike politike in koordinacija je včasih eh, nezadostna. In zaradi tega moramo okrepiti euroomočje, ki se mora širiti, eh, kolikor pač države, ki še niso članice, to želijo. Evropska unija ima proračun in s tem proračunom se lahko borimo proti asimetričnim šokom in eh, dopolnjujemo ukrepe držav članic. E, evropski e, mehanizem za finančno stabilnost e, pravzaprav skupnostno rešuje tudi probleme prezadoženosti določenih držav. Predsednica prekinja gospoda Artuija. Hvala lepa. Sedaj pa za svet, Žanin Henis Plašar za pet minut. Hvala, gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Najprej najlepša hvala za to, da imam priložnost z vami razpravljati o evropskem semestru v času krize in drugimi eh, timami, ki nas zaposlujejo. Eh, sem vesela posvetiti čas eh, tej timi. To je kompleksna zadeva, ampak zadeva, ki zahteva našo pozornost. Če želimo, da bi Evropa bila pomembna za vsak dan državljanov, moramo doseči konkretne rezultate pri rasti in delovnih mestih. Moramo ustvariti priložnosti za, za mlade, za um, dolgotrajno brezposlene, za MSP-je, ampak to je seveda dobro, dolgo potovanje. Ven vendar Evropa eh, doživlja okrevanje počasi, vendar gotovo, eh, torej izvijamo se iz krize. Kakšne prednostne naloge naj bi vodile naše delovanje <clears throat> v tem pomembnem trenutku? Ko berem poročila o evropskem semestru, sem vesela, da <clears throat> enako gledamo na izzive, ki so pred nami. Jasno je, da um, so ocene preteklega um, bistvenega pomena za nadaljno ukrepanje. In tako, eh, kot so rekli, so vlaganja ključna. Komisiji, eh, eh, naložbeni načrt komisije je pri tem bistvenega pomena. Evropski sklad za strateške investicije, svet, komisija, parlament so pri tem sodelovali, ta je nared, ampak treba je storiti še več, treba je sto, delati uh, Eh, zavedajoč se nujnosti za odpravljanje ovir in za spodbujanje eh, vlaganj. Eh, potem javne finance, to so tudi bistven del naše strategije, kajti to okrivanje mora temeljiti na zdravih temeljih. Se pravi, da morajo davčni sistemi postati še bolj pravični in treba je zagotoviti ustrezne socialne sisteme. Razen tega mora <clears throat> strukturne reforme um, zagotoviti, da bo naše gospodarstvo uh, tudi v prihodnosti sposobno. V zadnjih letih smo bili v krizi in uh, ukvarjali smo se številnimi ukrepi, ki sedaj um, tudi že um, rodijo sadove. Um, Sedaj pa nekateri menijo, da lahko gremo spet na običajni način delovanja. Vendar smo v svetu, ki eh, se hitro razvija in ne moremo eh, se ustaviti v tem hitrem razvoju. Eh, torej, treba je reformirati pokojninske sisteme in zagotoviti, da bodo mladi imeli tiste ki, usposobljenosti, ki jih potrebujo za prihodne izzive. Torej, reforme, ki jih danes, sprejemamo danes, bodo oblikovali konkurenčnost Evrope v prihodnosti. Eh, pri tem se lahko opremo predvsem na eh, to, da bolj izkoristimo potencial notranjega trga. To je tudi povedala gospod, gospa Stajlar. Torej, omenili ste potencial enotnega trga Evropske unije in to seveda pozdravljam. Poglabljanje enotnega trga je zelo pri srcu nizozemskemu predsedstvu in um, pre, pre, na Evropskem um, s, um, svetu marca še želimo tudi bolj poglobljeno temu posvetiti. Um, danes polagamo um, in sprejemamo ukrepe, ki bodo pomembne jutri, ampak kako bo naša politika um, vzdržala in kako um, bo prestala to preizkušnjo časa. Torej, Seveda ni nobenega, ni nobene garancije eh, za uspešnost zakonov, če se jih ustrezno ne izvaja. In pri tem gre za evropskem semestru, da ugotovimo, kako uspešni smo pri izvajanju teh ukrepov. Evropski parlament je bil aktivn eh, in nas je silil k temu, da postajamo boljši in to je bilo tudi prav tako v svetu moramo prav tako zagotoviti, da um, ustvarimo pritisk med sabo, med državami članicami, tako da bomo čim boljši. Treba je izminjati dobre prakse med ministri in to nam omogoča, da um, še naprej izvajamo reforme. V naslednjih dveh tednih bomo ob običajnih razpravah o letnem pregledu rasti smo predvideli tudi posebne razprave o izvajanjih priporočil za posamezne, drža posamezne države pred marčevskim eh, eh, evropskim vrhom. Ni pa hitre rešitve za eh, premostitev te vrzeli pri izvajanju zakonodaje. Moramo vključiti vse delež, deležnike, nacionalne parlamente, socialne partnerje in predvsem tudi Evropski parlament. Ne gre samo za demokratični nadzor, temveč gre za boj za to, da bo ta postopek učinkovit. Um, um, Torej, današnja razprava je prav gotovo za, eh, pomembna tudi v tem pogledu. Um, torej, storili smo napredek, to je res. Um, um, in um, moramo se, od, osre, od, se osredotočiti na ključna vprašanja. In um, ta evropski semester omogoča strokovnjakom, da se posvetijo tem temam. In to tudi pomeni, da morajo naše razprave o nacionalnih priporočilih eh, vključevati tudi izzive evroobmočja. Več eh, pozornosti moramo nameniti tudi socialni razsežnosti semestra in eh, povezati vse te elemente na vsak način smotrno. Okrepili bomo sodelovanje tako, da bomo izkoristili popoln potencial evropskega semestra. Želimo si močnejšo Evropo in to naj koristi vsem državljankam in državljanom. Hvala. No, hvala lepa, gospa ministrica. Sedaj pa za komisijo, gospod podpredsednik komisije Valdis Dombrovskis. Najlepša hvala, eh, predsednica, spoštovane poslanke in poslanci. Eh, danes do povdan je kolegi komisarjev imel orientacijsko razpravo o evropskem semestru, vključno s poročili za posamezne države in eh, razvoji v postopku o makroekonomskih neravnovesjih. Eh, glede eh, makroekonomskih naravnovesjih bomo šele v naslednjih tednih sprejeli sporočilo. Torej, ogledali smo si preglednico in priporočila za naslednja leto semestr je bolj usklajen kot v preteklosti, usklajuje evroobmoče in eh, mednarodno razsežnost, upošteva socialno-ekonomsko eh, delovanje, strukturne in druge sklade ter tehnično eh, pomoč za implementacijo reform. Letos smo sklenili, da bomo uskladili postopek za mm, makroekonomske neravnovesja in eh, sedaj nimamo samo štirih eh, kategorij, temveč eh, šest eh, kategorij. Da bi poročila o državah dali v širši eh, kontekst, želim povedati, da prihaja do okrevanja gospodarstva, vendar tvegan je več zaradi negativnih eh, zunanjih dogodkov, to vpliva seveda tudi na evropske trge. Eh, brezposelnost upada, je pa še vedno visoka v celem številu držav, zlasti med mladimi in dolgorod trajno brezposelnimi. E, makroekonomske e, ravnovesja eh, so tu še vedno. Imamo eh, v mnogih državah članicah veliko javno zadožitev in to vpliva na raste. Eh, potrebne so spodbude za ukrepe, ki podpirajo rast in stabilnost. V državah članicah smo videli cele vrste dobrih reform in Napredek pa je neenak v državah članicah in sektorjih. Potrebno je vključevati nacionalne parlamente, socialne partnerje in druge deležnike eh, pri eh, pripravi in implementaciji reform. Treba je okrepiti eh, sodelovanje držav članic pri reformah. Poročila o državah služijo temu cilju in Na ta način dobimo več časa za poglobljen dialog z državami članicami in ehm, eh, deležniki, preden komisija objavi eh, priporočila za posamezne države. Iščemo še eh, možnosti za nadaljne okrepitve sodelovanja v skladu s priporočili petih predsednikov. Prepričan sem, da je zelo pomembno, da imamo um, izmenjavo uh, o pomembnih mejnikih, kot so poročila o posameznih državah. Uh, ta poročila so rezultat uh, analize, ki jo je opravila komisija in uh, tu smo analizirali nacionalne reforme. Uh, uh, Izhajali smo tudi iz eh, dosedanjih priporočil in maja bomo eh, izdali nova priporočila za posamezne države. Eh, torej, danes razpravljamo o treh priporočilih. Poročilih. Naj začnem s poročilom Stiller. Pozdravljam vključenost Evropskega parlamenta pri upravljanju enotnega trga v okviru Evropskega semestra 2016 tu eh, gre za to, da izboljšamo produktivnost in konkurenčnost. Reforme je treba nadaljevati eh, in vzpostaviti temelje za konkurenčno in odporno gospodarstvo. Tu lahko eh, dosežemo tako, da odpiramo trge, notranji trg Evropske unije in da s strukturnimi reformami odpravimo ovire za prosti pretok blaga in storitev. Komisija je Eh, pomagala pri izboljševanju trgov eh, v državah članicah. Na ta način pravzaprav želimo izboljšati celotno tkivo, ki povezuje Evropsko unijo. In eh, sedaj pa k poročilu Rodrigež. Hvala lepa, gospe Rodrigež, za opravljeno delo in komisija pozdravlja podporo za letni pregled rasti za leto 2016 in prednostne naloge, ki ste jih identificirali. Eh, in hvala tudi za eh, vsebino glede in priporočila glede evroobmočja. Eh, države članice morajo učinkovito izvajati strukturne reforme, treba je podpirati eh, javne finance in se lotiti makroekonomskih neravnovesij. Eh, treba je pravzaprav se osredotočiti tudi na tiste, ki dobro delujejo v evroobmočju. Eh, poročilo Ribero. Hvala lepa poročevalki. Evropski eh, trg dela kaže določene pozitivne znake. Brezposobnost je še vedno visoka, v mnogih državah članicah se pa počasi zmanjšuje. Eh, zaposlenost se povečuje v mnogih sektorjih in v mnogih starostnih skupinah. Mnogi mladi ljudje ponovno dobivajo delovno mesto ali pa se ponovno lotevajo izobraževanja in naši ukrepi očitno obrojevajo sadove. Seveda obstajajo divergence med državami članicami, ki pa se počasi zmanjšujejo zaradi krize. Eh, so mnogi eh, ljudje zapadli v revščino, vidimo pa prve znake napredka promoviranje boljših socialnih standardov, boljša socialna konvergenca znotraj Evropske unije je prioriteta. Evropski stebr socialnih pravic je zelo pomemben za vzpostavitev socialne konvergence. Komisija posveča večjo pozornost eh, socialnim spremembam. In uh, socialna pravičnost je tudi v srčiki uh, gospodarskega okrevanja. Eh, potreben je socialni dialog in okrepitev sodelovanja eh, socialnih partnerjev v eh, Evropskem semestru na evropski ravni in nacionalni ravni. Pozivamo tudi države članice naj vključijo socialne partnerje pri pripravi in implementaciji reforme. Potem novi kazalniki v postopkov za makroekonomska neravnovesja omogočajo, da bolje ocenjujemo posledice socialnih neravnovesij v državah članicah. Eh, mnoge države članice so nadaljevali z reformami na trgu dela in tu vidimo že vidno eh, pozitivne učinke in uh, stopnja zaposlenosti se povečuje. Vendar s temi ukrepi je treba nadaljevati in ustvarjati eh, pozitivno okolje za ustvarjanje kakovostnih delovnih mest. Gospa predsednica, gospod, eh, minister, gospod, ministrica, gospe in gospodje, eh, veselim se še naprej produktivne razprave z vami. Viceprezidente komisijon. Hvala, gospod podpredsednik komisije. In sedaj za eh, odbor za okolje eh, dobi besedo Andrej Kovačev za eno minuto, prosim. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. V zadnjih letih stalno govorimo o gospodarski rasti in delovnih mestih. Ciljev. Eh, ne moremo doseči, če ne bodo naši državljani zdravi. Evropski semester je treba tudi izkoristiti za vzpostavitev eh, zdravstvenih sistemov, ki ustrezajo potrebam državljanov. Treba je tudi opraviti evaluacijo zdravstvenih sistemov, eh, sistem spremljanja teh sistemov in mi moramo zmanjševati razlike na tem področju. Našim državljanom moramo pokazati, da imamo načrt za prihodnost naše celine. Tudi pregled eh, strategije 2020 mora biti del evropskega semestra, kajti eh, ekologija in zdravje lahko prineseta eh, delovna mesta in evropski semester igra lahko pomembno vlogo pri reformah. Hvala. E, sedaj za odbor za regionalni razvoj Skra Mihajlova za eno minuto. E, hvala lepa, gospa predsednica. Gospod podpredsednik e, komisije, v našem poročilu smo pozvali Evropsko komisijo najbolj upošteva cilje strategije 2020 eh, in naj predlaga ukrepe za eh, boljše spremljanje izdatkov eh, iz evropskih skladov povezanih z strategijo Evropa 2020. Eh, treba je tudi spremeniti večletni okvir eh, in upoštevati probleme, ki se pojavljajo. Komisija je še govorila o načrtovanju evropskih sredstev eh, v strukturnih in investicijskih skladih. To je potrebno tudi zato, da izpolnimo vse cilje evropskega semestra in da izpolnimo specifična priporočila za posamezne države. Hvala lepa. Sedaj pa predstavniki posameznih političnih skupin, najper eh, Markus Ferber za ELS minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar. Spoštovane kolegice in kolegi, eh, letni pregled rasti komisije ima tri prednostne naloge. Izboljšati investicije, eh, uresničevati strukturne reforme in odgovorna proračunska politika. In z vedika ELS je to eh, smiselen načrt, pameten. Mislim, da si ne bomo naredili nobene usluge, če bomo evropski semester zlorabili za to, eh, da si izmislimo vsako leto nove kazalnike, ki nimajo eh, dosti opravka z konkurenco, proračunsko politiko, strukturnimi reformami, ki, katerih edini cilj je, da iz slabih eh, številk delajo lepe in zaradi tega smo mi kot ELS bili zelo zadržani. Eh, mi ne smemo tudi eh, šibiti eh, močnih, temveč mi želimo okrepiti šipke. Torej, če obstajajo države z presežkom pri izvozu, od tega profitirajo tudi druge države članice Evropske unije, saj imamo tudi močne interne trgovinske odnose in ne bomo postali boljši, če zmanjšamo oviramo te, ki so dobre, temveč mi moramo omogočiti drugim, da predložijo tudi dobre številke. E, mi se moramo osredotočiti na e, manj ciljev v priporočilih za posamezne države, ki jih potem e, dejansko uresničijo. Hvala lepa gospe poročevalke, ki je upoštevala mnoge naše predloge. Zaradi tega sedaj lahko seveda potrdimo uravnovešeno poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa za SND Eliza Ferreira za dve minuti. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod eh, komisar, eh, predstavnika sveta. Najprej hvala lepa ekipi, poročevalkam, poročevalcem v senci. Sporočilo je jasno gospodarsko agendo Evropske unije je treba spremeniti. Združene eh, države eh, in kriza 2008 so stvar preteklosti. Eh, v Evropi pa je še vedno prevelika brezposelnost, premalo rasti. Pričakovanja za nemško industrijo so na ravni 2008-2009 imamo določene napetosti, nimamo dobrih možnosti za prodajo in tudi nimamo dobrih podjetij. E, če ne moremo prodajati in e, obrestne mere padajo. E, gospodarstvo Eh, potrebuje povpraševanje, povpraševanje pa upada zaradi varčevalnih ukrepov. Eh, Kitajsko in ameriško eh, gospodarstvo tudi ne rasteta in to moti Evropsko unijo. Treba je pravzaprav ustvariti neko simetrijo med državami s presežki in z deficiti. Bančno unijo je treba dopolniti, kajti sicer Eh, eh, evropska unija ne bo mogla določati svoje usode. Portugalska je zgled, lahko spoštujemo evropska pravila in stimuliramo eh, gospodarstvo in zaposlovanje. EU, komisija in svet pa morajo biti pripravljeni podpirati alternative in spremeniti je treba eh, politiko v eh, monetarni in gospodarski uniji. Eh, v gospodarski in monetarni uniji moramo pač rešiti probleme, to je v naših rokah. Hvala lepa. Sedaj pa za EKR Ulrike Trebesius, minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar gospodarska situacija v Evropski uniji je polna neravnovesij. Množična brezposelnost eh, v Južni Evropi traja in brez nizkih naftnih cen ne bi imeli takih stopen rasti. Cele eh, države in regije ne sodelujejo pri okrevanju gospodarstva potrebne so priporočila eh, za posamezne države, eh, treba je govoriti tudi o makroekonomskih ravnovesih. Tu se zelo trudite, eh, vendar države članice uresničujejo samo 25 odstotkov priporočil v letu 2014. To je malo uresničevanje je prostovoljno in zaradi subsidijarnosti je to tudi tako v redu. V neevrskih državah je eh, to tudi v redu. V evroobmočju pa eh, se stroški eh, nezadostnih reform podajajo naprej in sicer z obrestmi in podobno. Neenakost v Evropski uniji se Eh, povečuje in gospodarska konvergenca, cilj pri uvedbi evra je bolj oddaljena kot kdajkoli prej. Eh, treba je imeti neko gospodarsko vlado, ki bi kontrolirala gospodarsko eh, politiko evroobmočja, vendar to je napačna pomoč. Ljudje imajo dovolj od dovolj transferjev, vsi ti so eh, ukazal uh, iz EU. Eh, e Gospa Trebesius, uh, končati morate, pravi predsednica. Hvala lepa za Alde, gospod Ramon Tremose in Balcel za minuto in pol. Moltas gracias, señora presidenta. Dear commissioner, Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospod komisar, eh, predstavnica sveta. Alde meni, da je to, eh, ta poročila mogoče izboljšati, zato smo tudi predlagali spremembe. Če bo velika koalicija za, bomo razmislili o naši negativni nastrojenosti do poročila potrebna je fleksibilnost eh, eh, pri deficitu. S tem se pač eh, vpliva na pravni okvir in to vpliva tudi na države, kjer imajo tekoči deficit. Eh, ne prihaja do modernizacije gospodarstva, ne odpravljajo ovir. Eh, mi bi želeli bolj uravnovešeno poročilo. Fiskalna politika ni eh, patent. Mi smo rekli, da so potrebne reforme, reforme pa so potrebne možne, če se eh, izboljša okolje za podjetništvo. Tu bomo potem lahko tudi eh, privabili zasebne investicije. Federal Reserve iz Amerike se boji eh, krize, nove krize. Sedaj pač je treba končno opraviti reforme. Hvala lepa za GUE NGL Gabriele Cimer za minuto. Eh, rada bi se osredotočila na vedike zaposlovanja in socialne vedike. Pozitivno je, da se govori o investicijah v socialno infrastrukturo in manjkajo pa kriteriji za to. Kaj to sploh pomeni in pristop, da se preko evropskega semestra zagotovi rast eh, in zaposlovanje na podlagi Eh, eh, pač to ni zagotovljeno. In eh, če se sedaj ponovno lotimo prožne varnosti in. Re, potem eh, moram reči, da je prožna varnost razlog, zakaj imamo danes toliko prekarnih delovnih mest. Torej, če se ustvarja socialni stebr, moramo najprej razčistiti, kaj bo vsebina, ali se bo zagotovilo da bodo minimalne norme eh, razlog za zniževanje socialnih standardov. Hvala lepa. Sedaj pa za zelene bas eh, Ajkavce eno minuto. Najprej se zahvaljujem poročevalkam za dobro sodelovanje. Eh, dobro so nas vključile v ta poročila. Zahvaljujem se tudi poročevalcu v senci, gospod Tremosa. Eh, presenečen pa sem, da boste glasovali proti tem poročilom, zato ker uporabljamo eh, fleksibilnost za več investicij. Ampak ali ste sploh prisluhnili glavnim ekonomistom OECD-a? Eh, ti so stopili skupaj in rekli, da Evropa potrebuje več naložb. Vse več srednje evropskih gospodarskih institucij ali pa vse evropskih gospodarskih institucij uh, Eh, pravi isto, ampak Alde ohranja svojo strategijo, da ne želijo vlaganja. Ne vem, čudna strategija. Veseli me, da to poročilo oziroma ta poročila prinašajo več prostora za investicije in pa tudi za naložbe v človeški kapital. Eh, agregatni fiskalni položaj v evromočju je dober in reforme morajo biti bolj stroškovno učinkovite. Vse to se povdarja v teh poročilih in mi kot skupina bomo glasovali za. Eh, še enkrat pa bi rekel naj liberalci premislijo o svoji strategiji kajti svet se vrti naprej hvala ja. hvala gospod ajkov sprejemate modri karton gospoda tremose da izvolite trideset sekund uh, dragi kolega iz skupine zelenih Tukaj gre za ironijo v Junkerjevem eh, načrtu. Oziroma pri Junkerjevem načrtu smo mi glasovali proti, vi pa ste bili za. Oziroma je bilo ravno obratno, zdaj pa so se stvari obrnile. Pri teh poročilih smo želeli, da se bolj poudarijo naložbe, ki bodo ekonomsko izvedljive. Ne želimo, da uh, se še naprej vlaga v uh, neke avtoceste, kjer ni prometa ali pa v letališča brez letal. Želimo, da države članice eh, izgrajujejo svojo infrastrukturo. Ampak saj imamo čas do jutri. Uh, predsedujoča prekinja, uh, pustila sem, da govorite malo dlje, ampak to sploh ni bilo vprašanje. Gospod Eichhout. Moram se vrniti na prvi prispevek. Rekli ste, da, glas, da boste glasovali proti, ker je v poročilih več možnosti za fleksibilnost, za prožnost in eh, tudi v zvezi z državami, ki imajo presežek, kot sta Nizozemska in Nemčija, vam ni bilo vse všeč. Ampak ali boste glasovali samo zaradi besede viable, za, torej zaradi izvedljivih eh, naložb treba se je ozreti, da bo vse skupaj eh, stroškovno in energetsko učinkovito. Eh, mislim, da to malenkost lahko vseeno sprejmete in potem potrdite ta poročila. Naslednji je na vrsti gospod Marko Bali, 2 minuti 30 za skupino EFDD. Hvala, gospa predsedujoča. <clears throat> Ekonomski recept komisije izhaja iz treh napačnih načel. Eh, prvič, varčevanje disciplina, strogost, to najdemo pa vsot. Potem ne, napačne reforme z napačnimi ocenami učinka, zasebna vlaganja, ki pa brez eh, javne pomoči eh, ne, dosegejo, ne dosežejo prav, pravega uspeha. Eh, gre predvsem za voljo Nemčija, ampak eh, moramo biti predvsem intelektualno tudi pošteni in moramo uporabiti eh, finančne instrumente, ki silijo države, da izvajajo te napačne ukrepe. Nacionalna ekonomska suverenost ni več zagotovljena in moramo se boriti proti varčevanju in predvsem se moramo opreti na temeljne načela Evrope so države, ki nimajo evra, Združeno kraljestvo, ki eh, lahko odločajo o sebi in potem narekajo pogoje za to, da ostanejo v Evropski uniji drugim. In druge države, ki so v evroobmočju in morajo prevzeti vse, kar določajo nekateri. In tu prihaja do nepravičnosti. Grčija in Italija sta dva konkretna primera, ki trpita zaradi tega. Izhajam iz te nepravičnosti, kaj ti ta valuta ne odraža dejanske gospodarske moči. Um, vseh temveč odražajo velike razlike med eh, državami eh, članicami. Uh, Torej, Nemci in Holandci um, predom, predvsem izkoriščajo eh, dober menjalniški tečaj za zanje in to uh, seveda tudi izkrivlja celotno ekonomsko bilanco v Evropski uniji. Komisija pa se na to odziva prepočasi. Imamo uh, makroekonomska neravnovesja. Komisija je v, nasli, v zadnjih letih predvsem kritizirala uh, južne države članice, ki so tako in tako že v veliki velikih težavah. Um, In, italijanski finančni minister je pred nekaj dnevi tudi eh, se izrazil v, smis, v tem smislu. Eh, nemški presežek pa se ne rešuje tako, kot bi se moral. Moramo reči, da se to celo omenja v pozitivnem smislu. In treba je kritizirati eh, hula, eh, nizozemsko in tudi Nemčijo, kaj ti um, jasno je, da se različno obravnavajo članice tega evroobmočja. Hvala, gospod eh, Vali. Ali vas lahko prosim, da naslednjič govorite malo počasneje, zato da vam bodo tolmači in tolmačke lahko sledili, kaj ti eh, zaključek je bil res težak, to, kar ste povedali na koncu. Zdaj pa v imenu ENF, gospod Bernard Monu, za eno minuto izvolite. Gospod komisar, eh, neučinkovitost evropskega semestra se je izkazala. Eh, zdaj se pod vprašaj postavljajo nacionalne ekonomije za izgradno evropske ekonomije, ampak ta načrt ne bo uspel. Eh, imamo nizko inflacijo v evroobmočju in mm, mm, potem obrestne mere pri ECB so nizke, cena nafte je nizka, ampak evropsko gospodarstvo kljub vsemu ne uspe. Eh, mi si prizadevamo za uh, polno zaposlenost ljudi in to, smo, to je bilo geslo Evropske unije pred 20 leti, pa pogledajte, kje smo zdaj. Vaša evropska utopija se ni uresničila in uh, Združeno kraljestvo je to dobro razumelo in zato uh, želi uh, zapustiti to neuspelo Evropsko unijo. Nobena reforma ne bo delovala in situacija bo čez nekaj let še slabša. Uh, kot je zdaj. Zato bomo zavrnili ta poročila. Hvala. To so bili sedaj govorniki posameznih eh, političnih skupin, sedaj pa sledijo na uh, slednji, eh, predbija Andrej Scheinfeld 1 minuto 30. Dziękuję pani przewodnicząca. Ocena europejskiego. Hvala, gospod predsedujoča. Ocena evropskega semestra mora biti povezana z oceno upravljanja notranjega trga. Vendar pa, nažalost, tukaj ostaja še veliko dela. Gospe in gospodje, živimo v 21. stoletju in Za ta čas se je značilen digitalni razvoj, potem univerzalna globalizacija in pa mednarodna konkurenčnost, potem spreminja se socialna, družbena mentaliteta in pa vedenje potrošnikov. E, na to pa vplivajo tudi pojavi novih vrst gospodarstva, ki jih prej nismo poznali, zato da smo lahko konkurenčni na notranjem trgu. In še pomembneje je zato, da bomo konkurenčni kot Evropa na globalnem trgu, potrebujemo to, da se deregulirajo pogoji za gospodarske dejavnosti. Podpirati moramo zagonska podjetja, podpirati moramo inovacije in pa tehnološke novosti. Zmanjšati je treba stroške vodenja podjetja. Več eh, fleksibilnosti mora biti in manj birokracije poleg tega je treba bolj izvajati zakonodajo eh, Evropske unije v državah članicah. Eh, moramo ukiniti tudi netarifne ovire in odpraviti protekcionistično politiko. Seveda se je treba osredotočiti tudi na boljše upravljanje notranjega trga in mislim, da je to pri vsem skupaj še najpomembnejše. Hvala. Hvala. Naslednji je na vrsti Serhija Gotjarez. Preto tri minute. Hvala, gospa predsedujoča v odboru EMPL smo pripravili dobro poročilo. In eh, to poročilo je v nasprotju s tisto realnostjo, ki jo vi opisujete, gospod eh, komisar in pa predstavnica sveta. Dve eh, leti že traja okrevanje, ampak to je šipko okrevanje. Poleg tega pa ni enakomerno porazdeljeno in vsa mednarodna poročila govorijo o tem, naprimer OECD. OECD pravi, da se razlike med desetimi odstotki najbolj revnih eh, in pa desetimi odstotki najbogatejših, da se te razlike vse čas povečujejo, tudi v moji državi. Vi pa ste tako zadovoljni z realnostjo, ki smo ji priča, vendar pa je vse več negotovosti, tako na ekonomskem kot socialnem področju. In zato mi iz skupine socialistov v odboru EMPL od vas zahtevamo naslednje. Najprej, da spodbudite eh, investicije, potem da eh, popravite eh, napake varčevalne politike, tako pri delovnih reformah kot pri strukturnih eh, reformah, ki so zelo ogrozile socialni model v Evropi. Treba pa je okrepiti tudi socialno dimenzijo evroobmočja. Okrepiti naložbe, to je pomembno. In če ne bomo vlagali, potem ne bomo imeli kontraciklične politike. Eh, mislim, da se nismo nič naučili iz preteklosti. Imamo Junkerjev načrt, vendar pa Junkerjev načrt ne prinaša rezultatov. Eh, v evroobmočju se naložbe niso povečale. Naprimer, kar se tiče Velike Britanije ali Združenih držav, v zadnjih dveh letih so povečali investicije, eh, v evroobmočju pa se zmanjšujejo na globalni ravni, torej v globalnih primerjavah. Med letoma 2013 in 2014 so se investicije zmanjšale. In mislim, da eh, Junkerjev načrt eh, ne deluje. Eh, v državah pa je bilo veliko investicij programiranih, pa se potem niso izvedle. Potem na delovnem trgu je veliko napak. Naprimer, delovna mesta se ustvarjajo, ampak to so negotova delovna mesta. Pogodbe za določen čas, za krajši delovnik, kot da bi se nadomeščale prave pogodbe za stalni delovnik oziroma polni delovnik eh, z manjšimi, slabšimi pogodbami. In eh, te ekscese je treba popraviti. Zato, da bodo ljudje lahko živeli dostojno. Potem pa socialni model, to je treba tudi obnoviti. Potrebujemo bolj učinkovito gospodarsko politiko, eh, potrebujemo štipendije in pa um, prispevke za ljudi. Če ne bomo okrepili socialnega modela, potem se res nismo nič naučili iz preteklosti. Želimo pa tudi boljše evroobmočje, ki bo vključevalo tudi, eh, tudi socialno dimenzijo. Ne smemo dovoliti, da naslednja, naslednja eh, kriza spet tako prizadane. Predsedujoča prekinja, da gospod govori prehitro in da je že potekal njegov čas. Gospod Gutierrez, če boste še naprej govorili,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 Eh, doporočilo, o katerih razpravljamo v nacionalnih jezikih. Poročilo Rodriguez eh, vse do danes ni bilo na voljo v nobenem drugem jeziku kot v angleščini. Potem eh, evropski semester to ni nova tema, nekaj komentarjev imam, osredotočil pa bi se predvsem na dva strukturne reforme v državah članicah o tem že dolgo govorimo, prav tako obvezujoči naravi teh reform. Priporočila so obvezujoča, ker jih potrdijo voditelji držav. Pogosto se osredotočajo na probleme, zaradi katerih trpijo te države. Potem drugič, ne morem si predstavljati, zakaj naj bi povečali koordinacijo na evropski ravni. Če pa v tem trenutku nismo sposobni koordinirati evropskega semestra, številne države ne izvajajo priporočenih reform, tako da bi se morali osredotočiti na to, kaj narediti za to, da bomo prepričali vlade, da bodo začele izvajati eh, priporočene reforme. Ehm, Naprimer, še posebej zdaj, ko eh, se spet napoveduje nova gospodarska in finančna kriza. Eh, naslednja govornica dobi besedo za minuto in pol. Much, Hvala. Najprej se želim zahvaliti eh, poročevalki Ribeiro iz odbora Empel za zelo konstruktiven eh, proces priprave tega poročila. Razumem, da je težko najti kompromise pri teh zadevah. Številne skrbi so bile upoštevane, številna naša vprašanja so bila upoštevana. Moram pa povedati, da da eh, stališče odbora EMPL o letnem pregledu rasti bi, eh, torej ta pogled bi moral biti bolj usmerjen v prihodnost. Eh, morali bi se usredotočiti na reforme, ki so potrebne na trgu dela, zato da bi prispevali k okrepitvi rasti, ki se zdaj šele počasi vrača v Evropo. Gospodarska situacija se izboljšuje, Brezposelnost eh, je padla za ničela en odstotek eh, eh, decembra 2015 v primerjavi z novembrom 2015. Brezposelnost je sicer še vedno previsoka, 10,4 odstotke znaša trenutno, ampak situacija se vseeno izboljšuje. Potem odstotek ljudi, ki so ogroženi zaradi revščine, se je stabiliziral v letih 2013 in 2014, vendar je situacija za številne še vedno zelo uh, huda. Več je treba narediti za ustvarjanje rasti in delovnih mest, da bodo ljudje našli izhod iz revščine in socialne izključenosti. Je bilo to namenjeno meni? Moram zaključiti. A, oprostite. Ja, ja. ja, nakazala sem, da se vam je končal čas za govor. Hvala, gospa. Zdaj pa je na vrsti gospod Viegas za eno minuto. Perspektivež ja, de crescimento para 2016 e representa. Napovedi za rast leta 2016 so izhodiščna točka za proces, eh, s katerim smo nezadovoljni. To je v središču strategije za neoliberalno prevlado nad eh, proračunskimi politikami držav članic. Eh, smernice za države članice so isti stari recepti, ki so tudi povzročili revščino in uh, hudo situacijo po Evropi, prav tako brezposelnost. Gre za neuspeh. Nismo se uspešno uh, soočili s krizo, uh, torej nismo imeli politik, ki bi temeljile na ustvarjanju rasti in pa povečevanju naložb. Ta parlament moramo bolj vključiti ampak EMU eh, e je povsem nedemokratične narave in zato neoliberalistične politike eh, se usiljujejo delavcem in eh, so v njihovo škodo. Če se bomo znebili takega sistema, bomo šele lahko dosegli rast. Gospa Lambert. Hvala, zahvaljujem se poročevalki z obora in pa za odprtost. Mi smo v tem uh, procesu zagovarjali socialno dimenzijo, socialno pravičnost, ampak eh, tukaj gre za premik uh, na strani komisije, ki nas ni prepričal. Uh, pozdravljamo dodatne socialne indikatorje, ampak uh, ti nimajo še pravega učinka na politike. Socialna pravičnost pomeni, da moramo nasloviti neenakosti znotraj držav in med državami. Uh, Mi menimo, da ne gre tukaj za nek stranski proizvod gospodarske dejavnosti, ampak je za to potrebno uh, veliko dejavnosti. Uh, zato predlagamo uh, več naložb v varstvo za otroke, uh, v stanovanja uh, in podobno. Uh, treba je tudi vlagati v boljše plače. Tudi razliko med spoloma moramo zmanjšati in socialni dialog. Uh, uh, upam, da se bo spet vrnil na našo agendo, kajti eh, v preteklosti mu je šlo že zelo slabo. Uh, gospod Oflin. No, eh, vsako leto smo priča trenutku, ko evrokrati napovedujejo, da so boljši časi pred vrati, da bomo imeli delovna mesta, rast in tako naprej. Uh, podporniki Evrope govorijo o nadaljnih strukturnih reformah in skoraj vsi se strinjajo z gospodom eh, Dragijem, da je Evropa in evroobmoče uspeh, vendar pa to ni res. Evroobmoče skoraj ni zraslo in to v benignih pogojih v zadnjih letih. No, poglejmo si, kakšen je bil eh, začetek. Eh, Indeksi so se zelo spremenili od leta 1999 eh, naprej, od takrat je minilo že 16 let. No, tudi v Združenem kraljestvu smo dosegli stopno 137 v istem obdobju. Eh, to kaže, da vaše politike ne delujejo in eh, mladi so brez službi in dokler evra ne rešite, se ne bo nič spremenilo. Gospod Šeflin, sprejmate. Uh, modri karton. Izvolite. Mogoče mi lahko eh, razložite, zakaj eh, se je funt eh, znižal v zadnjih dneh. Izvolite, gospod Oflin. No, valute se spreminjajo, včasih narase, včasih padejo. No, od leta 2008 naprej smo mi rešili okrog milijon delovnih mest. Eh, v Evropi pa ste jih približno toliko izgubili, v evroobmočju ste jih toliko izgubili. Eh, šibkost evroobmočja eh, se je zdaj pokazala in to je vplivalo tudi na funt. In mislim, da bomo takoj oziroma zelo kmalo izšli iz eh, tega padca. Gospa Tručinski, za eno minuto izvolite. Merci, madame la prezidente. L'Europe souffre tous les indicateurs. Eh, vsi indikatori v Evropi eh, so rdeči, mm, imamo recesijo, imamo veliko brezposelnost, vi pa zahtevate več integracije na trgu, na notranjem trgu. Ali res verjamete v ta proces? Eh, mislim, da je cilj to, da izginejo nacionalne države. Vi ste rekli, da bo notranji trg zdravilo za brezposelnost, ampak vsak dan smo priča slabim rezultatom. Veliko je prekarnega dela, podjetja se selijo. Eh, vi pa ste tako zelo zadovoljni s tem notranjim trgom. Mislim, eh, da je treba to bilanco dobro analizirati. V Imku so določeni kolegi eh, trdili, da je treba migrante vključiti na notranji trg, da predstavljajo priložnost za Evropsko unijo. Ampak čisto preprosto je videti, kako bo to vplivalo na, na plače in na trg dela ti novi prišliki. Eh, trg dela potrebuje nov kisik, potrebuje nov zagon. Eh, mislim, da upravljanje trga, to je že preživel koncept in moja skupina se bo temu uprla. Hvala. Gospod Kaza za minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Najprej se želim zahvaliti poročevalkam, poročevalki gospi eh, Ribiero za odlično delo. Evropski semester je pokazal, da zagotavlja pomembna orodja za to, da se države članice izvijajo iz um, krize, vendar premalo se upošteva socialni model in zato je treba okrepiti socialno razsežnost Evropske unije. In spodbudno je, da eh, smo dodali eh, tri eh, socialne kazalnike naboru teh obstoječih kazalnikov. Torej gre za socialno, gospodarsko kohezijo in treba je seveda tudi reformirati Eh, gospodarstvo in investirati v človeški kapital za ustvarjanje novih delovnih mest. Evropska unija ima mnogo orodij, Evrop, strategija 2020 in izvajanje naložbenega načrta za Evropo. Oboje je treba skrbno spremljati pri izvajanju, tako da bomo zagotovili pametno, trajnostno vključujočo rast. Menim, da države članice morajo gledati celovito na um, gospodarsko politiko in treba je upoštevati tako delodajalce, kot tudi delojemalce. Treba je olajšati eh, iskanje delovnih mest eh, in to se olajša predvsem, če izboljšamo eh, usposabljanje. Gospa Gibert, eno minuto. En minuto in pol. Hvala, gospa predsedujoča. Zelo me veseli, gospod Kaza. Ko vas poslušam, notranje trg, ki je eden glavnih stebrov Evropske unije, to vidno spet eh, govorimo in o tem sem prepričana, vendar sem vidno spet presenečena, kako. Eh, rojijo po glavah še vedno staromodne ideje, ko nekateri pravijo, gre samo za gospodarstvo, gre samo za poslovanje, najbolje samo za največja podjetja in potem bo vse v redu, če bo z njimi vse v redu, ampak to ni res. Potrebujemo celobit pristop, tako kot ste ravno kar rekli celovit pristop, v katerem se ne upošteva samo gospodarstvo podjetja, temveč visoko kvalificirana delovna mesta, inovacije, varstvo potrošnikov na najvišjem možnem nivoju. Samo, če, eh, bomo, če nam bo to v celoti uspelo, bomo um, zagotovili napredek gospodarstva v Evropi in bomo poskrbeli ne samo za ustvarjanje delovnih mest, temveč tudi za gospodarsko rast in naša gospodarstva to potrebujejo, gospe in gospodje. Skrbiti moramo za to in zato me veseli, da eh, notranji eh, trg eh, je v središču evropskega semestra, da bi se posvetili tem elementom in vidikom. Veseli me, če nam bo uspelo, eh, če že ne, nam ne uspe rešiti 36, 46. člena v poročilu Sajler, da bomo kot politična skupina kljub temu se strinjali s temi poročili. Minuto 30, gospod Luk. Ke, hvala, gospa predsedujoča. Evropski semester je del poskusa gospodarsko-političnega usmirjanja Evropske unije. To pa je možno takrat, če imamo pred, pred očmi jasen cilj. Eh, in svoj čas eh, smo imeli ta cilj, cilj stabilnosti državnih financ, eh, solidnosti javnega financiranja. Ta cilj, tega cilja pa nikoli nismo dosegli Eh, katastrofalno smo, nam je to spodletelo v krizi um, državnih dolgov 2010-2011. Nova filozofija je, da malo razširimo kot katalog teh ciljev, da vključujemo pač neke nove kazalnike v ta nabor in kolegica Gepard je to zdaj še razširila eh, in govorila o nekem holističnem, celovitem pristopu. Če imamo dovolj ciljev, bomo mogoče enega slučajno tudi dosegli, ampak s tem uh, Eh, to usmirjanje nima nobenega smisla. Če si ogledamo, kaj se dogaja v evroobmočju, ugotavljamo, da se cilje enostavno ignorira. Portugalska naj varčuje, ampak Portugalci so sprejeli proračun, ki ni eh, v smislu varčevanja. Italijani naj bi tudi varčevali in pravijo, da potrebujo več fiskalnega prostora in da bi mogoče primankljaj um, predvideli malo višji, kot je bilo prvotno predvideno. Francozi sprejemajo zakone, ki omogočajo prekoračitev ciljev primankljaja že tretje leto za prstjo. In tudi Grčija nas skozi vlači za nos in ne sprejme, sprejme reform. Enostavno eh, eh, odpovejmo se temu eh, gospodarskemu usmirjanju in prepustimo to državam članicam, gospod Guga. Torej, notranji trg eh, je seveda velik dosežek v Evropski uniji in na to moramo biti ponosni. V zadnjih 50 eh, letih je to ustvarilo nova delovna mesta, ponudilo priložnost in tudi eh, izdelke po nižjih cenah. Ampak nismo še dosegli vsega, veliko je še pred nami. Upravljanje notranjega trga je Eh, cilj in evropski semester prispeva k temu. Evropska unija naj bi uporabila kolaborativno gospodarstvo in mora spodbujati eh, razvijanje novih poslovnih modelov, zagotavljanjem najboljših pogojev za eh, razcvet teh podjetij. Države članice in komisija morajo eh, izboljšati eh, zajemno priznavanje na notranjem trgu. Notranji trg potrebuje tudi eh, Eh, zakonodajo za nadaljni nadzor in komisija mora prevziti vodstvo pri tem. Hvala. Hvala. Eh, gospod Piminta Lopes, eno minuto. Hvala. Gospa predsedujoča, sedaj gre za različne dokumente, eh, ki obravnavajo Evropski semester in o gospodarski politiki, ampak v bistvu Eh, so to lepe besede in eh, premalo se posvečamo posledicam, govorimo o tem, da je to možnost doseči konvergenco in rast. Ampak ti instrumenti eh, škodijo suverenosti držav, ni rasti. Neenakost na socialnem področju se povečuje in pravice delavcev se krčijo. Nismo za evropski semester in tudi ne za gospodarsko upravljanje. Nočemo, da bi to politiko revščine olepšali, moramo končati to politiko in eh, nasprotno, moramo krepiti soverenost držav in eh, omogočiti trajnostno rast z javnim nadzorom nad različnimi sektori in gospod Pimenta Lopez, ali sprejemate modri karton? Gospod eh, ne, ne sprejme modrega kartona. Gospod Diron, minuta. Eh, hvala lepa, gospa predsednica. Evropski semester in eh, pregled rasti eh, naj bi zagotovila koherentnost ekonomije v Evropi. Ta kontrola mora vključevati prava socioekonomska orodja, instrumente. V poročilu pa ni govora o krožnem gospodarstvu, o uporab, učinkoviti uporabi sredstev, čeprav je to Evropski parlament eh, julija 2015 zahteval. E, tu gre torej za usklajevanje eh, skupnega trga. Zakaj se tu ne govori o Dieselgateu? Kje je tu nadzor? Kako razumeti po LuxLeaksu, eh, da nimamo eh, socialne in fiskalne konvergence? Torej, obžalujem, da te stvari manjkajo in kljub dobremu delu, ki ste ga upravili, bomo morali glasovati proti. Gospod Švab, minuta in pol. Dragi kolegice in kolegi, res je, da vsako leto v tej razpravi govorimo o proračunskih številkah, o domnevnih neravnovesih in tako naprej. Vendar izgubljamo iz pogleda to, da 28 držav članic Evropske unije in članice euroobmočja imajo tudi lastno odgovornost, da tiste sile rasti, ki jih lahko zagotovi Evropska unija, notranji trg z enotnimi standardi in enotna zakonodaja, da ta odgovornost pogosto ni upoštevana. Samo, če bodo vse države članice videle notranji trg eh, kot um, bistvo evropskega semestra, potem bo do razlike v blagostanju se eh, zmanjšala in bomo zabeležili rast, ki jo potrebujemo. V evropskem semestru se to premalo upošteva, sicer je bilo že večkrat rečeno in zato sem bil mnenja, da je mogoče dobro, če to še enkrat ponovim. Gospod Čuster, eno minuto, gospa predsedujoča. V novem evropskem semestru je veliko svetlobe in veliko teme. Treba je pozitivno opozoriti na to, da se zahtevajo nova ulaganja za rast. To je pomembno, kajti brezposlenost je neznosno visoka in je centralni problem v Evropi. Treba pa je obžalovati, da ni odvrnitve od škodljive varčevalne politike. Konsolidacija proračuna je še vedno bolj pomembna kot boj proti e, revščini in brezposlenosti. Vendar e, mor, potrebujemo preobrat, moramo e, povečati javne investicije in potrebujemo evropsko davčno politiko, ki se bo borila proti izogibanju plačila davkov in davčnim goljofijam potrebujemo krepitev notranjega opraševanja z ekspanzivno politiko plač v državah s presežki in eh, večje upoštevanje socialnih vidikih eh, pri priporočilih. Prve korekture eh, ti poti se nakazujejo v tem evropskem semestru, ampak to je treba še okrepiti, gospod Demesmeka. Eno minuto. Hvala. Začel bom z dobrimi novicami v zvezi s temi poročili. Zdi se mi pametno, da se pravile za podjetja, predvsem za MSP-je, da imamo čim manj pil. Ampak kar zadeva socialno-ekonomsko področje, ne smemo storiti nobenih napak. Da bi eh, pognali gospodarstvo, ne sme država članica eh, porabiti več denarja, temveč mora varčevati. In vi kritizirate države Eh, ki ne kritizirajo pravil in te je treba res kritizirati. Fleksibilni trgi niso asocialni, nesocialni, temveč to je pravzaprav zdravilo proti brezposlenosti. Eh, priporočam, da bi v tem evropskem semestru eh, stavili malo manj na birokracijo. Gospa Matjas, eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča, gospod Dombrovski. Na vas neposredno se obračam. Evropske inštitucije so bile pristojne za neuspehe varčevalnih politik. E, doživeli smo veliko katastrofo v gospodarstvu in na socialnem področju in potem vedno slišimo, da se nekateri ne držijo pravil. Če pa vidimo ravnanje komisije, ne vidimo nobenih pravil in kriterijev. Torej države članice se obravnavajo različno. Eh, eh, bodi si, da gre za strukturne reforme ali tudi za velikost držav, fleksibilizacija trga dela eh, in tako naprej. To dela komisija. Do Portugalske, Španije, Italije, Avstrije Tu ni nobenih kriterijev, ni nobene enakosti. Vse je samovoljno, popolnoma samovoljno. In gospod komisar, ali želite nadaljevati po tej poti? Kaj ti dobri učenci eh, so eh, dobili najslabše ocene, gospod Salba Bidigen? Gospe in gospodje, koordinacija gospodarskih politik in pa proračunskih politik v evroobmočju, to je ključnega pomena pri evropskem semestru. Zagotoviti moramo, da bomo prispevali k eh, temu, da jamčimo za konvergenčnost in stabilnost evroobmočja. Eh, poleg tega prispevamo javne finance oziroma želimo prispevati k zdravim javnim financam in eh, radi bi tudi eh, spodbujali gospodarsko rast in pa ustvarjanje delovnih mest. Mm, pot eh, za ukrepitev gospodarskega okrevanja je vsekakor v reformah na nacionalni ravni. Gre pa tudi za to, da se napreduje pri ekonomski in pa tudi politični uniji. Dragi kolegi, reforme pomenijo napredek in rast. In Španija, kar, v nasprotju s tem, kar pravi gospa Marija, si je primer tega, zgled za to. Španija je država, ki je naredila največ reform, pa raste zdaj trikrat hitreje kot uh, povprečje v evroobmočju. 600 tisoč eh, novih delovnih mest smo ustvarili v lanskem letu. Hvala. Hvala torej, eh, koristi eh, gospodarske rasti in več delovnih mest, eh, to naj bi kot prvi občutili državljani in državljanke. Um, brezposelnost dejansko zmanjšuje in čutimo tudi določeno gospodarsko rast. Ampak želim eh, vas eh, opozoriti na velik problem v Evropski uniji in sicer je to revščina otrok. Uh, 27 odstotkov otrok v Evropski uniji so revni in zato želim opogumiti komisijo in države članice, da eh, zagotovijo jamstvo za otroke v okviru proračunov. Za vsakega otroka v Evropi naj bi bil brezplačen, brezplačen dostop do zdravja, do šol in tako naprej samoumevn. Seveda moramo eh, tudi posvedno pozornost posvetiti revščini žensk in želim spodbuditi komisijo in države članice, da pripravijo konkretna priporočila,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 Treba je spraševati na severu, na jugu, na vzhodu, na zahodu in posod odgovor. Vsi želijo gospodarsko rast in eh, glede tega se tudi vsi strinjamo v parlamentu. Ali so ključi za rast v Bruslju ali pa v državah članicah in tu se mnenja razhajajo. Evropska unija eh, se, oporavl, eh, se bo opomogla po svoji največji krizi. Eh, prišlo je do eh, rasti, nekaterim državam članicam gre bolje eh, kot drugim. Poročilo gospe Rodriguez vsebuje dobre elemente za okropitev gospodarske rasti v Evropi. Treba je povečati javne investicije, če želimo pač gospodarstvo urediti treba je vedeti, da v Bruslju ne odločajo o vseh eh, elementih. Nacionalni parlamenti so tu pomembni. Gospod Melo, za eno minuto. Hvala. Strinjam se eh, s problemi v zvezi z varčevalno politiko, vendar moramo reči, da tisti, ki zahtevajo solidarnost, eh, Ehm, in imamo seveda tudi druge, ki se držijo pravil in socialisti so do leta 2009 pa slabo vladali in to um, vpliva tudi na naslednje generacije pri nas. In um, ti absurdni cilji pri izdatkih do 2009, um, velika zadolžitev, brezposelnost, recesija, um, ni potem tr, težave na finančnem trgu in potem je prišla trojka. 2016 pa so spet socialisti na oblasti. Izgubili so sicer volitve, ampak hočejo spet uvesti te fantazijske proračune. Lahko bi rekli, da se lahko raste s temi fantastičnimi številkami ali sprejemate karton gospa ribeiro eh, nós assistimos neste debate a uma gospod eh, eh, gospod milos sedaj um, smo v tej razpravi slišali smo marijo joao rodriguez ki je uh, proevropsko usmerjena in ki brani euro in potem imamo kolega iz vrst komunistov ki so evroskeptični ugotovili smo, da so razlike. E, kolega Nunumelu, kolega Nunumilo, ne razumem vas. E, tu pravite čisto nekaj druga kot doma. To ni noben slučaj, da komunističnega kolega ni več, kolega ni več v dvorani. Uh, na portugalskem imamo vlado, ki je zgubila uh, eh, volitve, ki se ni naučila nič iz napak preteklosti in sedaj se enostavno nadaljuje s temi eh, proračunskimi iluzijami. Je, iz vire delajo znanost. Reč pravijo, da bo rast, da bo prišla rast, ampak te rasti ni in je tudi ne bo in hvala tudi za to vprašanje. In še drugi karton ali ga prav tako sprejemate? Gospod Milo, no, lepo in prav, kako eh, kolegi iz parlamenta delajo amfiteatr in govorijo o portugalski politiki, to bi pravzaprav morali preprečiti. Ampak gre pa za to, ali proračunsko odgovornost lahko povežemo z manjšanjem. Eh, socialnih neravnovesij in zmanjšanjem brezposelnosti. Zadnji vladi na portugalskem to ni uspelo in zato želimo videti, videti ali bo to sedanji vladi uspelo ali ne. Jaz mislim, da je bo uspelo. Dobro, rekli ste solidarnost držav je. Yeah pomembna in da obstaja tudi proračunska solidarnost v eh, evroobmočju, ampak to je napačen signal. Niste rekli nič o strukturnih reformah, ki so pomembne. Tisti, ki vladajo slabo, se ne morejo razvijati naprej, ker delajo napake, pa tudi drugi se ne morejo razvijati naprej. Prevzeti moramo odgovornost. Uh, in na to odgovornost moramo, moramo vedno spet opozoriti. Tega pa doslej nismo delali. Gospod eh, Melo, vem, eh, hvala lepa. Vem, da je še veliko vprašanj, vendar dva modra kartona maksimalno. Gospod Sant, eh, edini problem so investicije. Ni dovolj investicij, zaradi tega je tudi rast omejena. Ljudje potrebujejo delovna mesta, mladi. Eh, tudi upokojenci so ogroženi, pravijo, da jih je Evropa eh, razočarala. Eh, ni populistično se strinjati s takimi, ki govorijo to o sebi. Problem je v tem, kako pravzaprav zagotoviti gospodarsko rast, da bodo pač vsi imeli polna delovna mesta in da se ne bodo bali za pokojnine. Torej, mi moramo pravzaprav eh, najti eh, preproste eh, ukrepe in to so investicije, javne in zasebne eh, investicije. Zasebne investicije sledijo javnim investicijam in ne obratno. Javne so zaostajale. Javne investicije so boljše na javni. Eh, eh na ravni nacionalne države, ko pač eh, ni treba biti odvisen od birokracije. E, in te investicije bi verjetno kršile sedanji pakt za stabilnost in rast. Ali naj to nas skrbi? Ne. Treba je dejansko zagotoviti investicije. Hvala lepa. E, hvala lepa. Sedaj pa gospod Mesaršmica, eno minuto. E, hvala lepa. To je paradoksalno mi smo eh, prej razpravljali o svetu in gospodu Cameronu in dogovoru, sedaj pa govorimo o eh, razlikah med državami evroobmočja in tistimi, ki to niso. Eh, ta razprava je odvečna. Države evroobmočja potrebujejo več eh, usmerjanja iz Bruslja eh, zaradi tega, da evro preživi. Vendar to ni centralizacija, to je nujno potreben element, zlasti s pričo gospodarske situacije po svetu. Mi vidimo, kaj se dogaja v evroobmočju in to nas eh, preseneča. 15. Eh, eh, oziroma 15 leti smo hoteli z evrom rešiti, eh, gospodarstvo pa se ravno nasprotno dogaja. Gospod Zani, upisani ste za modri karton. Prosim. Gospod Mesaršic, sprejmate. Eh, hvala lepa, gospa. Eh, predsednica, spoštovani kolega. Mislim, da nobena eh, gospodarska rast ne more biti toliko vredna, da za njo žrtvujemo socialne pravice. Moje vprašanje je naslednje. Ali menite, da se splača eh, Združenemu kraljestvu uh, se odpovedati socialnim pravicam. Hvala. Uh, torej, uh, Združeno kraljestvo uh, žrtvuje uh, socialne pravice, ne, ravno nasprotno. Prav gotovo bodo na ta način ohranili podporo družbe. treba je seveda imeti dostop eh, do socialnih pravic. Mislim, da je gospod Cameron eh, marsikaj eh, dosegal. V moji državi je bilo veliko kritike tega, vendar mislim, da je treba spoštovati svobodni pretok za ustvarjanje skupnih dobrin in Eh, če stvari ne bomo eh, spremenili, se eh, bo tudi to razblinilo. Hvala. Hvala. Hvala tudi komisarju za pomoč. Um, mislim, da je prišel trenutek, ko mora tudi svet prevziti odgovornost za izvajanje svižnja o nadzoru uh, proizvodov in predvsem tudi, kar zadeva varnost v zvezi s tem. Potrebujemo varen trg in državljane, ki res poznajo, eh, ki vejo, kaj, eh, kako se oblačijo, kaj jejo. Eh, Govorimo o sledljivosti. Škoda, da je ta paket blokiran. Potrebujemo made in, made in Italy, pa tudi made in Europe. In zato mora svet um, omogočiti nadaljni razvoj tudi na tem področju, drugače ne bomo konkurenčni. Gospod Antis, eno minuto. Komisarju. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi, enotni trg je brez eh, je seveda najboljši rezultat eh, integracije v Evropski uniji. In eh, tudi eh, razprava o Brexitu to dokazuje. Eh, tisti, ki v Londonu se zauzimajo za to, da ostane Združeno kraljestvo v eh, Evropski uniji, se sklicujo predvsem na enotni trg. Enotni trg danes sicer še ni popoln. In velik potencial je neizkoriščen. Ampak tudi druge, drugi oblaki so zbirajo. Eh, nacionalni interesi in egoizmi in um, odprava svobodnega pretoka oseb. To um, ovira nadaljni razvoj notranjega trga, eh, postavlja pa to vprašaj tudi do sedanje dosežke. To je težko in mi se moramo vrniti na enotni trg kot gonilo rasti in inovacij za Evropo, ki bo spet eh, konkurenčna. Eh, hvala lepa za eno minuto, gospod Krasnodebski. Hvala lepa, gospa predsednica. Meni je pomembno gospodarsko, politično usmerjanje Evropske unije. Tu je treba upoštevati tudi načela socialne politike. Koordinacija socialne politike Evropske unije je pomembna. Evropska unija mora pomagati, ne sme pa. Eh, pretiravati pri svoji vlogi. Države članice morajo same izvajati svojo socialno politiko. Težko pa se je strinjati z eh, določenimi izjavami eh, gospe Ribero. Eh, Evropski socialni sklad naj bi 20 eh, odstotkov sredstev pripravil za eh, boj proti izključevanju, potem pa spremljanje in nadzor nad pogodbami med državami članicami. Vse to je preveč, to posega v pravice držav članic. Države članice se morajo same lotiti socialnih problemov v državi in odvisno je seveda tudi od voljivcev v državi, kakšen bo položaj eh, pri socialnih vprašanjih. Gospod Čulce, za eno minuto. Gospa predsednica, spoštovanje kolegice in kolege, Evropski semester je eh, reakcija na gospodarsko in finančno eh, krizo. Neravnovesja naj bi takoj preprečili. Dve točki sta zelo pomembni v tej razpravi. Evropski semester mora postati boljši. Eh, ni prinašal želenih učinkov. Dosti krat smo imeli preveč eh, površnih priporočil in države članice se tudi niso držale priporočil. Drugi, če mi v tem trenutku veliko razpravljamo o tem, kako bi lahko Evropa postala bolj socialna, govorimo o socialnih kazalnikih za eh, določanje socialne situacije. V poročilu imamo tri kazalnike. Mladinska brezposelnost, dolgoročna brezposelnost, stopnja zaposlenosti vse to je treba tudi upoštevati pri evropskem semestru. Eh, vendar druge makroekonomske eh, kazalnike moramo ohraniti eh, in jim dati isto težo. Potrebujemo razli dobro ravnovesje med skupinami kazalnikov. Hvala lepa, gospa Grpini, za eno minuto. Mulțumesc, doamna președintă. Vreau să încep prin a mulțumi. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila poročevalkam, poročevalcem v senci in vsem kolegom za eh, predloge sprememb. Ti dokumenti niso perfektni, so pa polni dobrih stvari, ki lahko izboljšujejo uh, upravljanje enotnega trga. Uh, mi želimo imeti Evropsko unijo s konkretnimi rezultati. Uh, Eh, na področju zaposlovanja in življenjskih standardov. Mi potrebujemo čezmejni razvoj, mi potrebujemo podarek na delovnih mestih v revnih eh, regijah, potrebujemo konkurenčnost. Eh, mi potrebujemo skupno politiko konkurenčnosti. Ti kazalniki so zelo pomembni, vendar mi potrebujemo večjo preglednost, potrebujemo več pravične konkurence in MSP-ji eh, potrebujejo okrepitev in to poročilo je tudi zelo dobro. Gospod Ujadovski za eno minuto. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, spoštovane kolegice in kolegi. Sem velik zagovornik tega instrumenta, ki ga moramo eh, fleksibilno uporabiti. Se niti moramo eh, države in njihovo odgovornost brez eh, centraliziranja. Tu je bilo že omenjeno. Rad bi izpostavil pa še eno stvar, ki morda formalno ne sodi v našo razpravo, vendar tu stavim na evropsko solidarnost, na ravnovesje pri eh, proračunih in gospodarstvih posamenih držav. Treba se je bolj potruditi. Gre tu. Eh, namreč za izdatke pri eh, obrambi. Če samo pet držav Evropske unije eh, porablja za obrambo dva odstotka BDP-ja, druge države pa ne, eh, je mora to seveda tudi eh, Evropska komisija upoštevati, kajti to vpliva tudi na proračunske obveznosti. To so izdatki za varnost vseh evropejcev. Pozivam, da se to upošteva. Eh, sedaj pa gospa Lope Fontanje. Eh, hvala lepa. Strinjam se s specifičnimi priporočili in pa cilji za Evropmočje. Želim pa povdariti tudi to, da je treba vlagati v ljudi. Evropski državljani so šli skozi hude težave in zato je konsolidacija okrevanja eh, nujno potrebna, mora potekati z roko v roki z družbo in zaposlovanjem. Brezposelnost med mladimi eh, eh, traja že dolgo časa, prav tako dolgoročno, dolgoročna brezposelnost vse to vodi v socialno izključenost. In eh, predvsem gre za brezposelnost med starejšimi delavci. Mislim, da moramo prilagoditi eh, sisteme izobraževanja in pa eh, vseživljenjskega učenja potrebam trga dela. Treba je povezati izobraževanje s poslovnim svetom. Nesprejemljivo je, da imamo dva milijona praznih delovnih mest v Evropi. Eh, ob tem pa toliko brezposelnosti, pa tudi veliko digitalnih podjetij išče novo delovno silo. Hvala lepa, gospa Tomašič. Eh, skupno, skupni trg ni samo temelj Evropske unije, temveč predstavlja edino realno in izmerljivo korist za države članice. Eh, ekstremisti na levici in desnici oporekajo to vrednost in to tudi pomeni, da moramo pač eh, delati na tem, da vzpostavimo skupni trg povsod. Eh, ta trg seveda ne more biti izoliran od eh, ekonomskih in socialnih politik v državah članicah. Dostikrat se govori o davčnih oazah in njihovih očinkih. Po drugi strani pa premalo govorimo o slabih politikah, ki ustvarjajo to, eh, kar jaz imenujem območje somraka. Območje somraka nastaja zaradi nerazumljivih davkov in postopkov eh, in s tem se omejujejo podjetniki, rast za poslovanje, zaradi tega naše družbe postajajo bolj revne in eh, skupni trg nima smisla, če je preveč reguliran in je pač težko na njemu delovati evropskim podjetjem. Hvala lepa. Za eno minuto, gospod Razati. Eh, hvala lepa, gospa predsednica, gospe in gospodje. Današnja razprava o koordinaciji gospodarskih politik v Evropski eh, uniji je zelo pomembno, kajti imam vtis, da nismo vsi zadovoljni eh, z rezultati te gospodarske politike v zadnjih desetih letih. Od leta 2005 do 2014 je bil Eh, bruto socialni proizvod eh, zelo eh, majhen oziroma majhna rast in to je seveda veliko razočaranje za nas vse in vsi kažejo s prstom na Brusel, iščejo krivca, vendar največjo odgovornost nosijo države članice. One so odgovorne za svoje gospodarske rezultate. Pozivam Evropsko komisijo, prosim, storite več. Eh, bodite bolj odločni in učinkoviti do držav članic zaradi tega, da bo potencijal rasti v Evropski uniji izčrpan. Eh, tu gre za investicije, pa ne zgolj za investicije. Pomembno je zaposlovanje in tehnični napredek. V okviru priporočil za države, ki se sedaj pripravljajo, je to treba bolj upoštevati reformo trga dela. Eh, boljše poklicno izobraževanje prebivalstva, več inovacij, hitrejša eh, tehnološka preobrazba. Brez tega eh, bo Evropa zaostajala. Imamo veliko prijav za postopek CatchDI, prosta razprava. Najprej gospa Maletič. Ena minuta. Hvala lepa, predsednica. Eh, pozdravljam podpredsednika eh, komisije in eh, predsedujočega v svetu. Torej, potrebno je seveda za evropski semester zagotoviti veliko koordinacije med vsemi ravni, od lokalne do evropske ravni treba je koordinirati različne finančne vire, treba je dosegati sinergije, treba je koordinirati evropske politike, varstvo okolja, prometno politiko, digitalno politiko, eh, kmetijsko politiko, politiko inovacij, eh, kohezijsko politiko, gospodarsko politiko. Treba se seveda tudi osredotočati na izvajanje teh politik. Eh, ta eh, učinkovita koordinacija je seveda velik izziv, saj ko pomislimo, koliko je držav članic in institucij pristojnih za različne politike in za različne sisteme v državah članicah. In zaradi tega moramo delati na koordinaciji, kajti brez tega eh, nam eh, tudi eh, implementacija ne bo uspela. Gospa Fo.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 več eh, tako imenovanega pakta stabilnosti, več revščine, neenakosti, brezposelnosti. To bo nastalo v Evropi. Poglejte, kaj se je zgodilo v Grčiji. Evropski semester bo prinesel več eh, birokracije in eh, več vladavine bank. Banke bodo zmagale in Eh, poseglo se bo v parlament eh, in proračun, v nacionalne parlamente. V Grči je še vedno trojka. Eh, situacija je težavna. Evro, prav, Evropa krade iz žepov Grkov, trpi prebivalstva. Prebivalstvo se bori in se želi znebiti. Eh, trojke. Hvala lepa, gospa predsednica. Presposelnost in nezadostna rast ostajajo še vedno glavni problemi v številnih državah članicah. Ali smo pripravljeni na soočanje s tem izzivom in z bodočimi izzivi, saj mnogi napovedujejo eh, nove krize v naslednjih letih? Evropska unija in evropski semester želita povezati številne politike in to seveda ni enostavno. Zlasti, če želimo povezati izobraževalni sistem eh, z sistemom zašite okolja, eh, socialni sistem z gospodarsko rastjo. In eh, sprejema mnoge uh, Eh, teze iz eh, tega poročila, vendar eh, prosim, da gospa Rodriguez sprejme tudi spremembe Aldeja, zato da bomo lahko podprli vaše poročilo. Hvala, gospod Silikiotis. Hvala lepa, gospa predsednica. Evropski semester je institucionalizacija vladavine bank v Evropi. To vpliva na konkurenčnost, to bo upočasnilo zaposlovanje in rast. Zaposlovanje in rast. In eh, zgodovinsko visoka brezposelnost eh, so pravzaprav velik problem. Eh, v poročilih o evropskem semestru eh, gledamo, kje je prednost eh, koordinacije. Edini cilj semestra je pravzaprav nadaljevanje agent velikih multinacionalk na račun strož eh, pravic delavcev. Mi zavračamo semester, glasovali bomo proti poročilu in zavračamo tudi memorandume in varčevanje. Hvala lepa. Gospod Lope, za eno minuto. Gospod Rope. Eh, hvala lepa. Spoštovani kolegi, gospa Rodriguez, rad bi povedal nekaj besed o mnenju. Mislim, da je tu nekaj napak. Nedopustno je, da se države članice kaznujejo zaradi napak komisije. Ne vidim neposredne povezave med eh, kohezijsko politiko in eh, usmerjenjem gospodarstva. Oboje je pomembno, vendar eh, problemov ne smemo reševati mehanistično, kot to predlaga komisija. Mi ne smemo žrtvovati enega zaradi drugega. Žalostno je, da eh, to ni bilo vključeno v poročilu. Ta pot škoduje kohezijski politiki in tudi ne bo ustvarila rasti. Hvala lepa, gospa predsednica. Komisija pravi, da je število ekonomskih migrantov in beguncev dobro, da bo to pomagalo evropskemu gospodarstvu na dolgi rok, saj bo. Eh, veliko delovne sile. To je popolnoma narobe. V Grčiji ljudje še vedno iščejo delo, ki ga je obljubila Evropska unija. Grčija mora zapustiti eh, šengenski prostor. Eh, treba je ustaviti pritok migrantov in tudi islamski ekstremisti prihajajo po tej poti v Evropo. Eh, in šele ko pridejo v vaše države, jih boste verjetno ustavili. Ali imate kakšno zamisel, kako boste ustavili tisoče migrantov, ki vstopajo v Evropo in ki želijo eh, z nasiljem usiliti islamsko zakonodajo? Gospa Jeslovječka. Eh, hvala lepa, gospa predsednica države članice imajo veliko brezposelnost pri eh, mladih. Vidimo, da jamstvo za mlade ne zadošča. Eh, treba je ustvarjati priložnosti za mlade, za zaposlovanje mladih. Treba je poučevati podjetništvo. V tem trenutku nimamo nobenih garancij. Eh, če dalje je tudi več revnih eh, zaposlenih, eh, prihaja do zlorabe eh, zaposlovanja. Fleksibilnost prinaša eh, koristi podjetjem, vendar kljub samo je treba skrbeti tudi za eh, socialno zavarovanje. Treba je pregledovati gospodarsko rast, vendar tudi upoštevati nove kazalnike. Mi moramo izpostaviti pomen socialne politike. Ne smemo dopustiti, da bi makroekonomski eh, kazalniki eh, najpomembnejši. Hvala lepa tudi poročevalcem. Gospa González Rodríguez. Gracias. uh, <laughs> Hvala, nisem slišala, da ste me poklicali. Oprostite. No, prednostne naloge poročila o semestru so povezane s pravicami na delovnem trgu, s socialnimi pravicami. Ampak to je um, besedilo, ki nas zavaja. Ne upošteva se situacija na jugu Evrope. Uh, rigidnost uh, fiskalne konsolidacije in pa varčevalne politike uh, povzročata, da je ta uh, okvir nepremeren za izboljšanje situacije v Evropi. In zato je ključnega pomena, da se ECB spet pogaja o paktu za rast in stabilnost in da izpogaja bolj eh, fleksibilne instrumente. E, zaenkrat je zelo težko državam na jugu rasti. E, Španija ima več kot 20 odstotkov brezposelnosti in ogromno ljudi živi na pragu revščine. Mislim, da se te številke ne smejo še nadalje povečevati. E, komisija ne predlaga nobene rešitve. Probleme je treba e, reševati s tem, da imamo v mislih ljudi in e, v našem primeru je že tako. Mi vedno najprej pomislimo na ljudi. Hvala. S tem smo zaključili postopek proste razprave, ker šte aj, sedaj pa gospod Dombrovski za komisijo gospa predsednica gospa ministrica spoštovane poslanke in poslanci najprej se zahvaljujem za to stimulativno in produktivno razpravo danes evropski parlament eh, igra pomembno vlogo pri eh, napredku eh, evropskih gospodarskih politik seveda sem vzel na znanje vse opombe poslancev danes evropska eh, e, ekonomija zapušča eh, recesijo, vendar eh, oživljanje gospodarstva je skromno. Eh, danes je več razlogov za skrb kot pred meseci. Zunanje okolje se je poslabšalo in videli smo večje, eh, večjo volatilnost na finančnih trgih. Eh, zato, da bi zagotovili nadaljne okrevanje, potrebujemo politiko in ukrepe za rast. Slišali smo eh, danes različna mnenja. Vesel pa sem, da mnogi med vami Eh, podpirate našo celovito strategijo, ki temelji na investicijah, strateških reformah in odgovorni fiskalni politiki. Želimo eh, eh, čim bolj okrepiti in povišati gospodarsko in socialno raven v Evropi. Evropski semester podpiramo s pravočasnimi poročili podpiramo okrepljeno sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamentu, eh, naprimer Evropski parlamentarni teden, na katerem sem sodeloval prejšnji teden. Prepričan sem, da imamo iste cilje, spodbujanje rasti in ustvarjanje delovnih mest v Evropi in še naprej se veselim dobrega sodelovanja eh, s parlamentom tudi v prihodnje. Hvala, gospa Henis Plašert, v imenu sveta izvolite. President gospa predsedujoča, spoštovani kolegi in kolegice, gospod podpredsednik. Naj začnem s tem, da povem, da je notranji trg eh, ključna pridobitev Evropske unije in Evropska unija na ta način lahko eh, državljanom zagotovi blaginjo, rast in delovna mesta. In eh, zato je treba delati na tem, da se notranji trg poglobi, še nadalje poglablja in to je tudi prioriteta za naše predsedstvo. Rada bi povdarila, kako pomembni so novi predlogi na področju notranjega trga, kajti ta še ni dopolnjen. Mm, pomembno pa je tudi dopolniti že obstoječo zakonodajo. Mnogi ste povdarili to, da je treba ukrepiti socialno razsežnost v evropskem semestru. To razumem. Ampak, kot veste, imajo države članice različna mnenja o krepitvi evropskega semestra, o zaposlovanju in pa socialne razsežnosti. Številni ste rekli, da so socialne politike v pristojnosti držav članic. Države članice pa se ne želijo odpovedati nacionalni suverenosti v procesu semestra. Vse države članice pa poudarjajo, in to je dobra novica, da okrepljen evropski semestr mora še naprej zagotavljati to, da se bodo izvajale potrebne strukturne reforme in da se bo izpolnil oziroma rešil izziv povezan z rastjo in z brezposelnostjo. V strategiji Evropa 2020 eh, se tudi eh, eh, borimo za to, za zmanjšanje socialne izključenosti in revščine. Mnogi ste rekli, kako pomembno je izvajati priporočila po državah članicah države morajo ta priporočila sprejeti za svoje in eh, sama se strinjam s tem. To je ključnega pomena za strukturne reforme v državah članicah. Včasih to ni lahko, to sem tudi na začetku povedala. Včasih je ta priporočila težko izvajati, naprimer reformirati trg dela ali pa pokojninski sistem. Ampak to je najboljši način, kako se lahko zažene rasti in ustvarja delovna mesta. Izvajanje je torej ključnega pomena. No. Veliko pomembnih točk je bilo izpostavljenih. Sama jih bom imela v mislih v naslednjih mesecih. Komisija bo kmalo sprejela poročila po državah. Poročila po državah eh, opredelila bo možna neravnovesja in pa težave držav in to bo izhodišče za delo strokovnjakov, ki naj bi se končalo s pripravo priporočil po državah članicah do poletja. To je pomembna faza za evropski semester. Eh, mi lahko pogledamo, kaj je bilo doseženo v posameznih državah in si tudi lahko eh, zastavimo nove cilje. Treba reformirati sistem socialne zaščite, potem eh, zagotoviti dober, dobro delovanje trga, zagotavljanje stanovanj in tako naprej. Poleg tega se treba ukvarjati s pritokom beguncev in migrantov. In vsemu temu bomo posvečali pozornost v naslednjem letu. Mi bomo še naprej eh, na vseh teh področjih tudi sodelovali z vami in temu tudi pripisujemo zelo velik pomen. Hvala. Eh, hvala. Zdaj pa so na vrsti poročevalke. Najprej gospa Rodriguez, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. V veliko veselje mi je, da lahko spregovorim še v zaključku te razprave. Meni se je zdela zelo koristna. Zahvaljujem se tudi za izjavi komisije in sveta. Mislim, da smo dobili tri dobra poročila. In, e, zdi se, da prihaja do nove zaveze, novega kompromisa za boljše okrevanje in zato, da se izvaja strategija Evropa 2020. Zato je potrebna prava kombinacija reform in naložb. Gre pa tudi za to, da se ukvarjamo s socialnimi nenakostmi in pa z neravnovesi lahko ste prepričani, da bo parlament še naprej sodeloval s komisijo in predsedstvom, eh, zato da bomo eh, nadgrajevali evropski semester. Rada pa bi v zadnjem trenutku eh, še predlagala, da na podlagi naših izkušenj iz zadnjih mesecev lahko zdaj začnemo pogajanja o medinstitucionalnem sporazumu, zato da bomo izboljšali evropski semester. V praksi Eh, bi že lahko dosegli nekaj teh izboljšav. Imeli smo dobro razpravo z Evropsko komisijo in sicer pred sprejemom eh, letnega pregleda rasti in pa takoj potem. Druga pomembna izboljšava pa je bila razprava o evroobmočju na plenarnem zasedanju. To je bila tudi priložnost, da smo se povezali s predsednikom evroskupine. In kot vidite, eh, zdaj lahko mi kot parlament eh, tudi zagotovimo tri poročila, eh, veliko prej smo jih pripravili, kot je bilo to potrebno, že za pomladanski vrh sveta in na ta način smo dokazali, da povezava med svetom in parlamentom dobro deluje. Mislim, da lahko gradimo naprej na tem napredku in lahko razmislimo tudi o možnosti medinstitucionalnega eh, sporazuma, da bi imeli bolj demokratičen evropski semester z več demokratične legitimnosti, pa tudi z več učinka na terenu, kar zadeva naše državljane. Najlepša hvala. Hvala. Gospa Ribeiro je naslednja. Hvala, gospa predsedujoča. Rada bi se zahvalila kolegom, ki so govorili, prav tako predstavnikom sveta in komisije. Razprava je bila zelo plodna, zelo raznolika. Imamo neko skupno linijo, namreč, da se moramo sredotočiti na naložbe, ampak za kakšne naložbe naj bi šlo in pod kakšnimi pogoji, kako bomo to izvajali. Vsi nosimo odgovornost, vsi tukaj v Evropski uniji, ampak Eh, s temi zadevami so se do zdaj ukvarjale predvsem države članice. Države članice morajo zagotavljati stabilnost za javne politike, mi pa moramo eh, spet pridobiti zaupanje vlagateljev. Če govorimo o zaupanju, eh, v zvezi s tem smo slišali veliko o portugalski, kolegi socialistične stranke so govorili o portugalski, o zaupnici, ki jo je vlada dobila reči moramo, da ne sme obstajati negotovost. Gospa Rodriguez je rekla, da imamo vse pogoje za to, da spet zagotovimo rast. Ne moremo eh, še naprej eh, se ozirati v preteklost. Eh, moramo začeti izvajati odgovorne politike. In v zadnjih letih je prišlo na portugalskem in v Evropski uniji do gospodarskega in socialnega okrevanja. To okrevanje je še šipko, ampak vsekakor nam kaže pot za naprej. In eh, področja, na katera se moramo osredotočiti, eh, so vsem jasna. Ne smemo pa izvajati sprememb samo zaradi sprememb. Še naprej moramo sodelovati s komisijo. Tako bomo skupaj z nacionalnimi parlamenti, s socialnimi partnerji lahko pripravili nekaj, kar bo delovalo tako na lokalni kot nacionalni in uh, evropski ravni. Hvala. Hvala. Še gospa Stajler, izvolite. <laughs> Eh, Hvala, gospa predsedujoča. Hvala vsem kolegom, poročevalcem v senci, komisiji in svetu pomen notranjega trga je bil povdarjen. E, to je treba uravnotežiti s socialnimi pravicami, to je res e, in to ste številni povedali. Številni kolegi so govorili tudi o digitalnem svetu in sama bi se rada tega dotaknila v zadnjih e, navedbah. Pomen digitalnega notranjega trga je zelo velik. Priča smo novi industrijski revoluciji in to se dogaja že dolgo časa, do leta 2020. 2021 eh, eh, eh, bo 70 odstotkov vseh telefonov pametnih telefonov. 14 milijard omrežnih naprav bo do takrat obstajalo. Mobilni promet se bo povečal za 65 odstotkov oziroma se je že povečal od leta 2014 do 2015. Torej, priča smo revoluciji in to mora upoštevati tudi notranji trg. No, potem bi rada nekaj povedala o dostopnosti, ko gre za digitalni eh, trg. Gre za dostop do eh, širokopasovne infrastrukture. Dostop moramo zagotoviti za eh, najbolj ranljive. Ne želimo, eh, da eh, digitalni eh, prepad postane še večji. In imamo tudi eno eh, dobro pobudo na škotskem, CloudCan. Eh, ta inženirjem omogoča eh, ukvarjanje z novim področjem. Imamo tudi veliko majhnih podjetij, ki se ukvarjajo z digitalnim področjem. In mislim, da imamo na notranjem trgu in pa v okviru semestra priložnost za digitalna podjetja, za digitalni razvoj to je velika priložnost ki je ne smemo zamuditi.